glasov, ampak to se lahko predloži tudi v pisni obliki. E, torej, zapisnik em, današnjega plenarnega zasedanja bomo sprejeli na naslednjem plenarnem zasedanju.